Uh, Tako, naslednja točka na dnevnem redu je čas za vprašanja svetu, oziroma komisiji, oprostite. Prvo vprašanje je vprašanje gospe McGuinness, ki ga je prezvel gospod Higgins, gospod uh, komisar. Andor, beseda je vaša. Chairman, members, uh, when the European system of... Evropski sistem zaščitenih oznak porekla, geografskih oznak in pa tradicionalnih poimenovanj. Ko smo vse te sisteme vzpostavili, so bili ekvivalentni sistemi že eh, obstoječi v nekaterih državah. Ta koncept je bil zato že poznan in eh, imena so bila že registrirana na nacionalni ravni. To tudi eh, podaja razlago, zakaj imamo v nekaterih državah članicah že registrirana imena. Vse večji interes za sistem pa vendarle opažamo v številnih. Eh, državah. Postopek za registracijo imena običajno traja več let. To zato, ker eh, se mora eh, skupina prosilcev eh, pripraviti, pripraviti specifikacijo, to mora potrditi eh, nacionalni organ, potem pa še komisija. Eh, povzetek teh specifikacij za eh, geografske pomenovanja ali pa za same specifikacije za tradicionalne specialitete in pomenovanja se potem objavijo v eh, uradnem listu Evropske unije, da se na ta način omogočijo eh, tudi ugovori. Čas za ugovori je šest mesecev, če ugovora ni, potem se takšno ime lahko dejansko tudi uradno registrira. Če pa pride do ugovora, pa imate zainteresirani stranki šest mesecev za dosego dogovora. Če dogovora ni, komisija sprejme odločitev, o kateri glasuje stalni odbor. Ta postopek Tudi kaže, zakaj je potrebno toliko časa za registracijo. Po drugi strani pa enkrat, ko je ime registrirano, uživa močno zaščito in tudi mednarodno prepoznavnost in priznanost, pa tako ima korist od komunikacijskih eh, orodij, še posebej uporabo logotipa. Komisija se zaveda potrebe po pospešitvi registracijskih postopkov, zato smo predloge v to smer že podali v kontekstu svežnja za kakovost, eh, vključno z skrajšanjem časa ki ga ima komisija za pregled eh, vlog mm, na šest mesecev, pa tako pa čez zogovor eh, po novem skrajšen na dva meseca. Sistem je seveda eh, različen od države do države, tudi prepoznavnost je različna odvisno od števila registriranih imen. Komisija si prizadeva za to, da bi kakovostne proizvode na ta način izpostavili in da bi tudi izboljšali prepoznavnost sistema med potrošniki. Hvala lepa, gospod Higgins, to ponilo vprašanje. Hvala lepa predsedujoči, hvala tudi komisiji za ta odgovor. Mislim, da je eh, označevanje prehrambenih izdelkov nekaj, kar lahko samo pozdravimo. Ampak mislim, da ste, gospod komisar, izpostavili kar nekaj pomenih vprašanj. Najprej imamo kar nekaj različnih standardov od države do države. Kot drugo, eh, zelo dolgo traja, eh, da od vloge pride do registracije. Če je kaj dober primer birokracije v Evropski uniji, potem je to to. V naši državi Eh, potrebuje ministrstvo za kmetijstvo, kmetijstvo pet let za eh, to, da razreši to vprašanje. Zato glede na krizo, ki imamo zdaj v Nemčiji, naprimer, potrebujemo več standardov, več nadzora in zato mislim, da tudi je treba pozvati komisijo naj skrajša te roke. Hvala. Hvala lepa. Gospa Matera prav tako želi podati dopolnjeno vprašanje. Vprašanje potem pa boste odgovorili na obe. Gospa Matera. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vključujem se v to razpravo o kakovosti hrane, kajti v zadnjih dveh tednih je Italija utrpela 20 milijonov evrov škode zaradi tega, ker so ostale velike količine zelenjave neprodane, še posebej kumar, ravno zaradi bakterije eh, EHEC. Vse to zaradi prepovedi uvoza v Rusijo celoten sektor pridelave sadja in zrnjave je na kolenih in zato sprašujem komisijo, kakšne ukrepe namerava sprejeti za zaščito trga sadja in zelenjave, prav tako kakšne ukrepe namerava sprejeti za to, da bodo na voljo ustrezne informacije o širjenju te bakterije in da se tudi napačne informacije ne širijo in potem celotno uh, prebivalstvo rinijo v paniko, kajti konec koncev tu govorimo o kakovosti hrane. Komisar Andor. Gospod predsedujoči, na prvo vprašanje odgovorim, da se komisija zaveda potrebe potem, da je eh, bistveno, da skrajšamo postopke registracije. To smo že podali predloge v to smer, kar sem tudi omenil v svojem prvotnem odgovoru. Predlogi komisije vključujejo skrajšanje časa za pregled vloge, sicer na 6 mesecev. Prav tako, kot rečeno, naj bi skrajšali čas za ogovor, oziroma rok za ogovor na 2 meseca. Če se bo Evropski parlament in svet odločila, da potrdita predlog komisije, bomo prihranili vsaj 10 mesecev pri večini tovrstnih ulog. Kar pa zadeva drugo vprašanje. Včeraj je potekalo zasedanje sveta za zdravje, ker smo to vprašanje obravnavali in vsekakor bomo o tem govorili še naprej, upoštevajoč tudi seveda izid izrednega sveta za kmetijstvo, ki poteka danes. V tem trenutku pa vam ne morem podati kaj več podatkov, vsekakor pa zadevo budno spremljamo. Gospa Harkin, vaše vprašanje s tem v zvezi? Kot dopolnilo, izvolite. Hvala lepa, čisto na kratko. Se upravičujem, ker se ker nisem slišala začetka vašega odgovora, komisar. Moje vprašanje zadeva dejstvo, da obstaja zelo nizka stopnja eh, ozaveščenosti med proizvajalci v državah. V nekaterih državah je ta ozaveščenost zelo nizka in zanima me, ali je komisija strila kaj za to, da bi eh, izboljšala to stopnjo ozaveščenosti, ne le med potrošniki, ampak predvsem tudi med proizvajalci. Hvala. Gospod komisar. Gospod eh, predsedujoči, gospod Harkin. Ja, ozaveščenost glede tega sistema je zelo raznolika od države do države, odvisno tudi od števila registriranih imen v državi. Evropski sklad za, evropska sredstva za promocijo so na voljo za promocijo tovrstnih kakovostnih izdelkov, več kot 19 milijonov evrov je na voljo za 15 projektov promocije eh, v obdobju 2020 je bilo to na voljo. Prav tako pripravljamo zeleno knjigo za letošnje poletje, ki bo priložnost za razpravo o ciljih te politike, za ponovno razpravo o tem in tudi za preučitev pričakovanj v zvezi za promocijo kakovostnih izdelkov in pa tudi za promocijo samih eh, informacij oziroma ozaveščanja o tem področju. Naslednje vprašanje, vprašanje številka sedem gospoda Higginsa o presposobnosti med mladimi, gospod Andor bo podal odgovor. Izvolite. Predsedujoči, dame in gospodje, visoka brezposlenost med mladimi je ena od ključnih prioritet in to je tudi ena mojih glavnih eh, osebnih skrbi. Pomankanje zaposlitve lahko povzroči eksodus mladih iz Evrope. Velika večina mladih bo šla v tujino s trebuhom za kruhom in verjetno se jih bo večina odločila za to, da se preselijo iz ene članice v drugo članico. Zato je pomembno, da Eh, promoviramo svobodo gibanja delavcev v Evropski uniji. To omogoča tistim regijam, kjer je visoka brezposobnost med mladimi, da mm, se ponudi rešitev. Spet v drugih regijah pa obstajajo zelo jasna pomankanja delovne sile in to vidimo vsak teden eh, v poročilu Evropske komisije. Promocija mobilnosti mladih v Evropski uniji je tudi ena od eh, pomembnih vsebin naših eh, ukrepov v okviru strategije v 2020, vključno z eh, programom Mladi v gibanju. Naj povem, da pripravljamo tudi novo schemo za mobilnost na delovnem mestu. To smo lansirali s pomočjo parlamenta in sveta. Namen tega ukrepa je, da se mladim pomaga najti delo na evropskem trgu dela in da se tudi delodajalcem pomaga pri zaposlovanju mladih evropskih mobilnih delavcev. Na ta način bomo zagotavljali Eh, svetovanje, iskanje zaposlitve, eh, samo zaposlitev in pa podporo eh, v poprečju 1000 evrov za več kot 2000 mladih iskalcev zaposlitev in pa podjetij, ki so pripravljena zaposlovati mlade delavce iz celotne EU. Prav tako spodbujamo države članice k temu, da se zagotavlja, da imajo vsi mladi v štirih mesecih po zaključku splošne izobrazbe tudi možnost dodatnega usposabljanja v Nemčiji, Avstriji, na Nizozemskem, kot je bilo izpostavljeno v vprašanju, so stopnje brezposobnosti med mladimi relativno nizke. To je vsaj deloma posledica celovitih eh, sistemov poklicnega usposabljanja in izobraževanja, ki vključujejo mlade v eh, trg dela. Program za zaposlovanje za obdobje 2016-2020 je pomembno evropsko, je eh, pomembno evropski dosežek na tem področju. Tu izpostavljamo tudi ukrepe, ki so potrebni za izboljšanje poklicnega usposabljanja in izobraževanja. Eh, prav tako je pomembno, da so te izboljšave relevantne za trg dela. Naj izpostavim še en element in sicer bi rad izpostavil kampanjo Mladi na delu Youth at Work – Ta pobuda združuje male in srednje velike podjetja in eh, mlade iskalce zaposlitve in eh, zagotavlja informacije, ki jih ljudje potrebujejo za to, da vzpostavljajo in ustanavljajo lastna podjetja. Eh, več deset dogodkov načrtujemo do konca leta 2012, ko se bo ta kampanja tudi zaključila. Tam, gospodje, upam, da so pobude in usmeritve, ki sem jih omenil, da bodo te pobude in usmeritve naletele tudi na dober odziv držav članic. Hvala lepa. So, Najprej gospod Higgins, potem gospod Zemka in gospod Tikal. Gospoda pa, pa Nikolava in gospe Gutierrez pa ne bom mogel poklicati, ker lahko le tri dopolnjeno vprašanje znam. Hvala. Številke so grozljive, baltske države, Slovaške in tako naprej, 30 odstotkov. Španija in vaša država, gospod komisar, več kot milijon brezposelnih in tudi druge so mladi ogroženi in pravijo, da se bojo odselili. Rad bi verjel, da je mobilnost mladih, da je rešitev, ampak res pa se moramo osredotočiti na dejstvo, da se prebivalstvo v Evropi stara in ne smemo dovoliti, da mladi odidejo, ki so zelo motivirani, dobro izobraženi, zato jih moramo obdržati tukaj, moramo jim nuditi dobre pogoje in jih vključiti v scheme, ki ste jih omenili in se zgledovati po državah, kot so Nemčija, Nizozemska in Avstrija. In pozdravljam pobude teh državah članicah, ampak druge države bodo pa potrebovali tudi finančno pomoč za tudi ohranjanje teh ljudi doma.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 Prej je gospa komisarka govorila o. Tem, zakaj, je več, zakaj je več brezposelnosti in tudi gospod komisar je govoril o tem, ampak gre za to, da obstajajo tudi učinkovita sredstva v določenih državah članicah, hkrati pa je treba priznavati izobraž, izobrazbo v drugih državah članicah. Tu je treba poenotiti sisteme. Hvala. Gospa Tikav. Visoka stopnja brezposobnosti pomeni, da so naložbe teh držav članic v izobraževanje mladih izgubljene, če morajo ti mladi emigrirati in zapustiti Evropsko unijo. Želela bi vas vprašati, gospod komisar, glede na to, da je stopnja osipa prišla že do 40 odstotne stopnje na portugalskem, naprimer, in 16 odstotne v poprečju. Torej, kaj nameravate storiti, da boste to preprečili v naslednjih 15 letih? Eh, Komisar, ko boste pripravljeni. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanke in poslanci, rad bi podaril ukrepe, ki so predvideni že v strategiji 2020 in ki so že našli pot v prakso številnih držav članic z učinkovitimi programi komisije. Res pa je, da je to za komisijo zelo horizontalno vprašanje. V drugih pobudah Evropske unije najdemo zelo pomembne predloge, naprimer priporočila za posamezne države, ki smo jih zaključili danes, kjer se tudi omenja potreba po obnovi izobraževalnih politik in po izboljšanju sistemov izobraževanja in usposabljanja. Zato, da bi bilo izobraževanje in usposabljanje bolj prilagojeno trgu delovni sile. Le tako bomo lahko izboljšali priložnosti za mlade v številnih državah članicah, vključno z Španijo in z drugimi, kjer je situacija najtežja in kjer je reforma izobraževalnega sistema bila v preteklosti zapostavljena. Treba je tudi ti izpostaviti akt o enotnem trgu, kjer je ena od pobud tudi priznavanje kvalifikacij in diplom, zato da bo trg delovnih sile bolj dostopen in bolj pregledan in da bo lahko tu uresničenih več priložnosti kot v preteklosti. Treba je tudi podariti, da so številna dejanja podprta tudi za finančnimi instrumenti Evropske unije, predvsem Evropskega socialnega sklada, vendar pa so tu tudi razna urodja za mikrofinanciranja, ki nudijo programe za spodbujanje samozaposlitve in pa podjetništva. In mislim, da moramo to upoštevati tudi v prihodnjem predlogu za večletni finančni okvir. Upam, da bo pri tem nam pomagal tudi Evropski parlament znotraj večletnega finančnega okvirja. Hvala lepa. Sedaj pa vprašanje številka 8 pa, gospoda Papa Nikolava v zvezi z migracijami in šengensko, šengenskim območjem odgovorila pa bo gospa Malmström. Hvala lepa. Vprašanje, ki ga je postavil gospod Papa Nikolav, se navezuje na različne vidike Schengena in na migracijsko krizo in pa pritiske, ki so je izpostavljali, eh, ki so tu, oziroma migracijske pritiske, ki smo jim izpostavljeni. Najprej bi se navezala na poročilo gospoda Koelja, in to, da moramo ohraniti Schengen kot eno od največjih eh, dosežkov Evropske unije in pravica do prostega gibanja je eno najpomembnejših dosežkov Evropskega projekta. Več kot 25 milijard. Eh, je tu um, vključenih in ohranjanje svobode gibanja je za nas in za komisijo ključnega pomena. Uh, komisija želi okrepiti Schengen in šengenski prostor. In že pred Božičem smo tudi povedali, da bomo prenovili um, vredno oziroma ocen, ocenjevanje in bomo tudi skušali uvesti mehanizem, ki bo nudil nek enoten odgovor na izredne situacije in ki bo tudi poenobil postopke, recimo, če želi neka država ponovno vesti notranje meje. Okrepiti moramo mehanizem nadzora in omogočiti državam članicam, da se odzovejo učinkovito, zato da bomo lahko ohranili področje brez meja. Ja. To bi lahko potem vodilo do priporočil državam članicam za takošnje ukrepe in za roke za te ukrepe. S tem bomo skušali tudi zmanjšati želje držav članic, da samodejno ponovno uvajajo neke nadzore na mejah. Duh Schengena je duh zaupanja in solidarnosti. Pomembno je, da je. EU konkretno solidarna s tistimi državami, ki imajo največ težav zaradi migracijskih tokov in zaradi pritiska oseb, ki potrebujejo zaščito. In tu so potrebni različni ukrepi. Naprimer, tam, kjer je pritisk trajen, igra ključno vlogo Frontex. To je pokazala tudi trenutna in nedavna intervencija Rebit na turški meji in pa tudi akcija Hermes. Tam si države med seboj pomagajo. Poleg tega moramo spodbujati vsakodnevno podporo državam članicam in medsebojno sodelovanje nadzora meja. In to zagotavlja tudi Eurosur, ki ga že stalno nad, eh, raz, nadgrajujemo od leta 2008. Solidarnost lahko ponažemo Pokažemo tudi za finančno solidarnost. Obstaja okvirni program za letošnje leto, ki upošteva tudi upravljanje migracijskih tokov in tu imamo finančni mehanizem za to, da lahko izboljšamo upravljanje teh tokov na evropski ravni in krepimo solidarnost med državami članicami. Seveda trenutno poteka postopek posvetovanja, imamo tudi proračunske overe in meje vendar pa zagotovo bo tudi iz tega naslova še prihajal denar. Tiste države članice, ki so najbolj izpostavljene migracijskim pritiskom in ki so na zunanjih mejah Evropske unije, morajo prejeti tudi primerno finančno nadomestilo za zagotavljanje svojih nalog v interesu cele Evropske unije. Za razdelitvijo bremen za podporo tem državam članicam, ki imajo velik dotok ljudi, z prošnjami po mednarodni zaščiti. Je jasno, da je veliko tega odvisno tudi od pripravljenosti sveta in držav članic. Države članice še niso izrazile pripravljenosti za podporo takšnemu pristopu. Tu želimo uvesti pilotski projekt za to, da bi se ljudi prerasporedilo primer, tiste številne migrante, ki pri, pribežijo na Malto. Zato še ni dostne podpore. Vendar pa neodločene države članice so že dale na razpolago določene kapacitete in upam, da bodo tudi druge države to kmalo storile. To je znak okrepljene solidarnosti. Zahvalila bi se rada tistim državam, ki so do sedaj prispevali in upam, da bo to lahko tudi v prihodnosti. Oprostite, da sem tako dolgo porabila za ta odgovor, ampak to se navizuje tudi na kasnejše odgovore. Hvala. Gospod Papa Nikolaov, potem pa gospod Levija. Hvala lepa, gospa komisarka. Strinjam se z vami in. Mislim, da se lahko z vami strinja tudi parlament. To je bilo tudi jasno v razpravi o pristopu Bolgarije in Romunije. Veste pa tudi, da svet potrebuje soglasje, kar se tiče Bolgarije in Romunije. Govorili ste o zaupanju. Seveda želimo krepiti zaupanje, vendar pa ali bo Danska tudi lahko podprla to odločitev glede na njihovo odločitev, ki so ravno kar sprejeli. Potem ste nekaj povedali v zvezi z novim mehanizmom. In eh, s pričo srečanja na vrhu je sedaj tako, da bomo z novim mehanizmom lahko okrepili zaupanje. Mislim, da v šengenskem kodeksu, da tam že imamo neko pravilo za izredne razmere ali pa imajo sedaj državice neke nove pomisleke. Hvala lepa. Hvala. 30 sekund na dopolnjeno vprašanje. Gospod Levija, 30 sekund. Gospa komisarka, gospod komisar. Evropska komisija bo prihodnji mesec pripravila nov eh, večletni predlog za večletni okvir za eh, obdobje 2014-2020. Kaj, eh, katere dejavnosti Frontexa namerava financirati Evropska komisija za to, da bo pomagala državam članicam, ki, v katerih je največ prošen za azil in tudi za to, da bi preprečili, da bi se v prihodnosti še povečali pritokovi priseljencev iz gospodarskih razlogov? Tudi kateri so ukrepi v okviru sosedske politike, s katerimi nameravate preprečiti tokove, migracijske tokove v prihodnjih mesecih in letih? Hvala. Hvala, komisarka. Hvala lepa. Torej, zaupanja ne moremo odrediti, treba si ga je pridobiti in zaslužiti. In lahko samo skušamo izboljšati zaupanje med državami članicami s tem, da bomo imeli tudi bolj ambiciozno upravljanje tega sistema. Potrebujemo neodvisen mehanizem in Evropska unija mora biti tu vključena, zato da bomo lahko zelo zgodaj odkrili in opredelili šibke točke sistema in zato, da bomo lahko takoj ukrepali in pomagali državam, ki imajo težave. In s tem upam, da bomo lahko tudi povečali zaupanje ostalim spoštovanim poslancem, pa bi povedala, da se seveda pogajamo tudi o e, okvirjih in zato vam ne morem predložiti nekakršnih števil. Ampak želimo pa tudi zvišati neodvisnost Frontexa, hkrati pa želimo državam članicam olajšati dostop do skladov, do verov, tako da bo ta dostop lažji, tako tako kar se tiče meja, azilo in tako naprej. Ločiti pa moramo med nezakolitimi priseljenci in pa med tistimi, ki prosijo za mednarodno zaščito. In tu lahko Evropska unija poišče več možnosti za financiranje raznih dejanj na tem področju. Tudi v partnerstvih za mobilnost si lahko gledamo vse vidike takšne in drugačne zaščite, ko pride do priseljevanja. Vse to zahteva politično voljo, nekaj dodatnih verov in naredila bom, kar se da, zato da bom zagotovila, da bom verov dovolj. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa vprašanje številka 9 gospoda Poselta v zvezi z vizumskim režimom za Kosovo. Gospa komisarka, beseda je vaša. Hvala predsedujoči, spoštovani poslanci in gospod Poselt. Komisija stalno nadzira vse korake, ki jih izvajajo oblasti na Kosovu za to, da bi izpolnili pogoje za dialog o ponostavljenem vizumskem režimu. Trenutno sta tu dve ključni vprašanji, ki še nista rešeni za začetek tega dialoga. To so področje vračanja in ponovnega vstopa. in ti pogovori se morajo nadaljevati v dobrem duhu. Dve misiji smo imeli, ocenjevalni misiji junija lani in pa decembra lani, kjer smo ocenili, kakšno je stanje na Kosovu v zvezi z tem postopkom. To je pokazalo, da je napredek prisoten, vendar da je določene zadeve še treba rešiti. Smo v pogovorih z vlado na Kosovu, zato da bodo lahko opravili še te zadnje korake. Koraki pa so potrebni tudi na nižji ravni. Redno nas obveščajo iz Kosova in tudi srečujem se za pristojnimi ministri, ko pa bodo vsi ti elementi na mestu, bomo pripravljeni organizirati novo misijo, zato da si na kraju samom ogledamo, kaj je še potrebno za začetek tega dialoga poenostavljenim vizumskim režimom. Torej, zelo tesno sodelujemo z vlado tam, da bi jim pomagali pri uvajanju teh korakov. Hvala lepa, gospod Posald. Gospa komisarka, hvala lepa za odličen odgovor. Prašal bi le še to, se vam zdi možno, da bi ta misija potekala še letos v Kosovu. Ali pa tega sploh ne morete oceniti in ali ne bi bilo pomembno, da tako majhna država ki smo jo tako bujno podprli, dale svoji mladi možnost, da res poznajo Evropo. Čisto kontraproduktivno je, da ljudi zapremo na ta majhen prostor. Vem, da simpatizirate s tem, da bi odprli meja, ampak ali se vam zdi to realistično, da bi ta misija potekala še pod polskim predsedstvom? Hvala lepa strinjam se s tem, da je treba preprečiti, da bi bil Kosovo nek izoliran mali otoček v tej regiji, kjer skušamo odstraniti vizumske overe eno za drugim in vsekakor ne bomo Kosovo zapustili. Čas pa je pravzaprav v rokah kosovske vlade. Sodelujemo z njimi in čim nam bojo signalizirali, da so res storili vse, kar so, smo od njih zahtevali in ko bojo prišli do nas, bomo to misijo tja napotili. Vse je res v njihovih rokah in nimamo pa Eh, nekih časovnih omejitev, lahko pridemo, kadar nas pokličejo in tu ni nobenega problema. Hvala lepa. Sedaj pa vprašanje številka 10, gospod Mičel, preprečevanje uporabe spleta zločincem. Komisarka, beseda je vaša, ko boste pripravljeni. Much, Hvala lepa. Morala sem urediti papirje. Spoštovani poslanci, spletni kriminal je vedno večja nadloga, vedno bolj postaja mobilen in kriminalci se vedno bolj tudi upletajo v kriminalne dejanja um, na spletu in zato si komisija zelo prizadeva, da bi se borila proti spletnim zločinom. Pred nedavnem smo v evropskih dokumentih tudi vključili neke časovnice, imamo tudi um, ustrezno agendo in pa varnostno strategijo. In tu v tej strategiji je tudi spletni krim zločin opredeljen kot eden od glavnih, katerega se moramo lotiti v prihodnosti. Lani smo tudi predložili dva zakonodajna postopka, enega marca, uh, torej. Direktiva o izkoriščanju otrok, to smo predložili, vedno se pogajajo o njej, potem pa še predlog um, ki smo ga predložili lani v zvezi tudi z temi spletnimi sistemi. Vem, da je tu bil, prišlo do veliko napredka in tudi skušamo sprejemati zakonodajo spričo nedavnih grožen na spletu in želimo tudi kaznovati določena orodja, ki so jih zločinci v zadnjih časih uporabljali. Mednarodno sodelovanje je tudi nujno potrebno za boj proti spletnemu zločinu. In ustanovili smo delovno skupino med Evropsko unijo in Združenimi narodi ZDA. To smo ustanovili lani novembra. Strokovnjaki so se večkrat srečali in o poročilu bomo poročali novembra letos na vrhu med EU in ZDA. Načrtujemo tudi ustanovitev nekega spletnega centra, kjer bojo tudi sodelovali strokovnjaki iz različnih držav članic. Spletni zločin seveda zelo hitro napreduje z hitrim napredkom tehnologije, ampak eh, zato je tudi izziv, da se družba odzove na to, kaj ti zločin pridobiva na eh, volumnu. Zato potrebujemo tudi pomoč, moramo se izmenjavati tudi eh, na področju obveščevalnih sistemov, zato da bomo lahko to, tega, to, proti temu se borili. Tu moramo tudi uporabiti iste pristope, tako pri um, pregonu, kot tudi pri kaznovanju, kot pri drugem kromonalu. Konvencija iz Budimpešte je bila tudi podpisana pred kratkim, to je konvencija o spletnem zločinu, vendar pa kar nekaj držav tega še vedno ni podpisalo in zato si prizadevamo za podpis in ratifikacijo z vseh držav članic ob deseti obletnici, ki bo letos. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Mitchell. Hvala lepa in hvala komisarki za njen odgovor. Vem, da ljudje opravljajo kriminalne posle to preko spleta in to vključuje razno tihotapljanje, posel z drogi, z ljudmi, tudi um, umori in ta, vse drugo, vse opravlja preko spleta, vse to se opravlja tudi preko Facebooka in drugih sistemov. Seveda lahko Europol in pa ponudniki storitev, ki bi jih lahko koordinirala komisija, bi lahko identificirali kar nekaj teh ljudi. Zato prosim, da komisija razmisli o tem, da uvede nekaj dodatnih korakov, zato da se ugotovi, kaj ti ljudje počnejo na mednarodnem spletu. Hvala, gospa Tikao. Thank you, Mr. Chair. Uh, numărul, amploarea și gravitatea atacurilor informatice au crescut în ultimii ani. Hvala. Računalniški napadi so vse številnejši in pomembni na zasebnike, podjetja, javna podjetja, zasebna podjetja, uh, lokalna, nacionalna in evropska. Strategija za boj proti računalniškemu kriminalu je izredno pomembna. V okviru razširitve mandata specializirane agencije v Evropi se sprašujemo, kakšne projekte ima um, komisija. Yes, Hvala. Seveda, ves običajen zločin se sedaj tudi opravlja preko spleta, kajti to je zelo uporabno orodje. Ampak so pa tu tudi nove oblike zločina, ki jih olajša uh, splet, naprimer kraja identitete in pa napad na bančne račune in tako naprej. In lahko vam zagotovim, da tem, to zelo tesno spremljamo. Europol je pred nedavnim napadel nekaj teh uh, eh, ban, teh zločincev in je razkril organizacije, ki so se ukvarjale z otroško pornografijo in z uh, um, tihotapljenjem in prodajo drog. In tako da se ukvarja kar nekaj oblasti s tem. Seveda pa moramo okrepiti sodelovanje v Evropski uniji, moramo deliti statistike, informacije in tako naprej. In tudi sodelovati z zasebnimi podjetji, zato da najdemo rešitve. Načrtujemo tudi študijo izvedljivosti Evropskega spletnega centra do leta 2013, kjer bi lahko koordinirali to delo, ki to bi bil neki centr tudi za opozarjanje in bi nudil podporo že obstoječim spletnim centrom v posameznih državah. In tu sodelujemo tesno z Europolom in drugimi in z nacionalnimi oblastmi in vsi si prizadevajo v boju proti temu zločinu, ki narašča. Hvala. Sedaj pa vprašanje 11 in 12 baronice Latford in pa Marije Elene Kopa v zvezi z izvajanjem šengenskega sporazuma in ocenjevanje šengena in možnih mehanizmih za njegovo začasno odpravo. Komisarka. Hvala. Te vprašanje bomo obravnavali hkrati, saj sta skoraj da enaki in navizujeta se na ohranjanje in razvoj šengena v teh časih migracijskih kriz. Delno sem že odgovorila, ko sem odgovorila na vprašanje gospoda Papa Nikolau, ampak te elemente moramo seveda upoštevati tudi v tem kontekstu. Pri vprašanju je gospa Latford tudi izrazila skrb, da so določena pravila zelo dolgotrajna in da komisija potem nalaga država članica druge ukrepe. Kršitev šengenskih pravil niso, niso sprejemljive, ampak en element ne izključuje drugega. Skušamo tu slediti tudi sporednemu pristopu. Mi smo skrbniki evropskih zako, evropske zakonodaje in zato bomo skrbeli za to, da se pravila Schengena pravilno uporabljajo in da to počnejo vsi. In osnova mora, za to mora biti obstoječa zakonodaja in trenutna zakonodaja lahko op, pokrije številne situacije. In komisija se posvetuje z državami članicami, ki so tu kakorkoli izpostavljene, to pa lahko potem se loti tudi z smernicami in priporočili. Komisija seveda se bo poslužila vseh potrebnih postopkov, vključno z sankcijami kršitev, kadar bo to potrebno. Hkrati pa bomo delali tudi na preventivnih ukrepih, zato da bi preprečili kršitve. In v tem kontekstu se pogajamo z parlamentom in svetom za izdelavo bolj učinkovitega sistema ocenjevanja šengenskega sistema. In sedaj skušamo ugotoviti, kako bi res izboljšali ta sistem, zato da bo tudi medsebojno zaupanje večje. Kar se tiče načrtov danske vlade v zvezi z ponovno uvedbo danskih eh, notranjih meja, seveda veste, da je predsednik komisije nemudoma pisal premijeju danske in izpostavil, da. dvomi, da so te danske zamisli res v skladu z evropskim in manjordnim pravom. Predsednik Barroso je tudi povedal, da se ne, da ne morejo ponovno uvesti sistematskih kontrol blaga in ljudi. Trenutno analiziramo informacije, ki jih bo in jih je predložila Danska in potem se bomo odločili o nadaljnih okrepih. Tudi kar se tiče vprašanja gospe Kopa v zvezi s tem, ali bo komisija. tudi spremenila revizijo načela izključni pristojnosti države, kjer je bil ugotovljen prvi nezakonit vstop. Torej, preučili bomo, ali res lahko nekoga vrnemo na, v državo, kjer je prvotno pristopil v Evropsko unijo. To pa je načelo Dublina. Torej, to ni instrument, s katerim bi se lahko lotili neregularnih eh, migracij. In načelo bo ostalo nedotaknjeno, tako kot do zdaj. Države članice morajo biti v stanju, da preučijo svoje prošnje za azil, ki jih prejmejo. Predlog komisije iz lani maja je tudi potrdil odbor Libe. Hvala. Hvala. Dodatno vprašanje, gospa Latford. Uh, uh, Hvala lepa, gospa komisarka. In vesela sem, da ponovno slišim, da povdarjate, da je treba ohraniti šengenski sistem. Vendar pa me skrbi, da kljub temu se zdi, da je vtis drugačen. Tudi v Financial Times je pra, povedal, da nekaj ni v redu, torej ljudje zadeve razumejo narobe in zdi se, kot da je komisija zelo brezbrižna glede ponovne izvedbe notranjih eh, oziroma nadzora notranjih meja. In pravice komisije se nekako v praksi pa ne izvajajo. Tudi pri izjavah Rima in Pariza tam nismo slišali takega pisma, kot ga je potem predsednik poslal na Dansko. Hvala. Gospa komisarka, vaš odgovor je popolnoma jasen. Hvala lepa, da ste se navezali tudi na naše vprašanje v zvezi z porazdelitvijo priseljencev glede na število prebivalstva v različnih državah članicah. Želela bi povedati, da je danes za določene države, kakršna je tudi Grčija, ki imajo zunanje meje Evropske unije in ki sprejmejo približno 90 odstotkov priseljencev, ki prihajajo v Evropsko unijo, uredba Dublin 2 ni več sprejemljiva. To je nekaj, kar česar naši ljudje ne morejo več prenesti. Ne morejo več upoštevati eh, določb te uredbe in zato mislim, da je to uredbo res treba proučiti v luči zadnjih dogodkov. Hvala, gospod Papa Nikolao, 30 sekund. Gospa komisarka, ravno kar ste poudarili pojem, pomen solidarnosti in eh, enakomerne porazdelitve bremen. Tudi to ste omenili, da bodo prevzeti ukrepi za nastanitev priseljencev iz tretjih držav. Torej, projekti za eh, naselitev teh oseb znotraj Evropske unije so v teku in sedaj, kar zadeva uredbo Dublin 2, sprašujem nekaj. Francija je prekinila eh, vračanja v Grčijo in tudi nekatere druge države. Eh, Um, in zato sprašujemo, kaj se bo še moralo zgoditi, da se bodo vsi zavedeli, da je to uredbo treba e, prenoviti. Hvala. Hvala lepa, gospod komisarka. Hvala, gospod predsedujoči. Ja, žal mi je, da je prišlo do napačnega otisa o tem, kakšno je stališče komisije v zvezi s Schengenom. Zadnji mesec govorim se mi zdi samo še o Schengenu in več čas povdarjam, kako pomemben je Schengen, kakšen dar Evropski uniji to je in da ga moramo krepiti in ne šibiti. Zato zelo resno jemljamo vse poročila uh, o morebitnej eh, začasni odpravi Schengena in smo v dialogu z Italijo, Francijo in tudi Dansko, da bi razjasnili natančno, kaj je bilo storjenega, kaj predlagajo storiti in ali je vse to v skladu s šengenskimi pravili ali pač ne. Prav tako preučujemo možne načine za okrepitev evalvacije Schengen, da lahko že vnaprej ugotovimo, ali trenutni sistem medsebojnega pregledovanja lahko nadomestimo z nečem, kar bi izvali na evropski ravni, tudi z povečano vlogo Evropskega parlamenta. Potrebujemo več orodi, ki nam bodo na voljo, da pomagamo državam članicam, prav tako moramo izboljšati sistem izdajanja smernic in prav tako določiti, v kakšnih izjemnih razmerah je možno začasno odpraviti za sistem, da ne bi prihajalo do enostranskih eh, ukrepov. Tako da lahko ste prepričani, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da šengen le še krepimo in da bo eh, še več eh, evropske angažiranosti na tem področju in ne manj. Kar zadeva Dublin, to seveda je vezano na to, ampak gre za nek usporedni proces, ki je sestavni del pogajanj o svežnem azilu, ki zdaj poteka v Evropskem parlamentu skupaj s svetom. Komisija je predlagala to, da bi ohranili odgovornost prve države prošnje za azil, da pa se tudi uvede eh, mehanizem za nujne razmere, da se upoštevajo torej posebne razmere in da v takšnih primerih lahko to pravilo začasno odpravimo. To je zelo sporno za države članice, zelo malo jih podpira takšen eh, urgentni sistem in to je tudi eden najtežavnejših eh, delov pogajen o svežnju azilu. Rešitev za grški problem torej ni eh, tu. Rešitev za Grčijo je v tem, da sočasno z vzpostavitvijo azilnega sistema za celotno Evropo in to bi privedlo tudi do večje porazdelitve bremen med eh, vsemi državami članicami, ki bodo imele eh, enak eh, sistem, ki bi deloval, da bodo vse lahko spremljali azilante. Torej, namen je ta, da bi nadaljevali z izvajanjem akcijskega načrta za Grčijo, ki so ga podprle komisija in država članica in da komisija kot tudi države članice še naprej podpirajo Grčijo s eh, številnimi sredstvi, eh, drugimi eh, orodji, tolmači in tako naprej in tako dalje, vse pač v skladu z evropsko zakonodajo. Veliko tega smo že postorili, veliko pa še moramo. Ampak kot rečeno, to je nekaj, kar poteka uh, usporedno s pogajanji o sistemu azila. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka, za vaše odgovore na coj. Zdaj prehajamo na sklop vprašanj komisarju Andorju in potem tudi gospodu Hanu. 20 minut na vsakega komisarja imamo. Izkušeni kolegi vedo, kaj to pomeni. Nekaj vprašanj žal ne bomo mogli odgovoriti. Prvo vprašanje gospodu Andorju je vprašanje številka 13, avtor gospod Frederik Darden, prihodnost Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije. Gospod komisar, beseda je vaša, gospoda Dardena pa nadomešča gospod Beres. Spoštovane poslanke in poslanci, hvaležen sem za interes, ki ste ga izkazali za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Letošnje leto bo ključnega pomena za prihodnost tega sklada, kajti komisija namerava pripraviti predlog o pravilih upravljanja tega sklada in tudi pravila za način delovanja tega sklada v naslednjem programskem obdobju. V zadnjih nekaj mesecih je komisija opravila posvetovanja o najpomembnejših eh, elementih tega sklada z najpomembnejšimi deležniki. Zelo natančno smo preučili tudi odlično poročilo parlamenta o tem skladu, to je za poročilo gospoda Portaša, ki je bilo sprejeto pred nekaj meseci. Na podlagi izkušenj s tem skladom v sedanji obliki, na podlagi predlogov sprejetih eh, tekom posvetovanj, upamo, da bo naš predlog bistveno izboljšal delovanje tega sklada po letu 2013. Prav tako upamo, da bomo rešili dva ključna problema, ki jih imamo s sedanjim mehanizmom za financiranje tega sklada. Prvo vprašanje je vprašanje časa, ki je potreben za to, da se sredstva odobrijo enkrat, ko država članica uloži prošnjo. Levi delež tega časa porabimo za oceno vloge. Službe komisije razmišljajo o načinu poenostavitve informacij, ki jih morajo države članice posredovati, da izkažejo, da je neka prošnja dejansko upravičena do podpore. Prav tako pa je veliko časa Eh, potrebnega za to, da dobimo tudi potrditev z strani, strani obeh proračunskih organov. To je nekaj, kar gre na škodo delavcev, ki te nekatere države članice sredstva za usposabljanje, iskanje zaposlitve in druge ukrepe eh, ne rade eh, dejansko tudi uporabljajo. Prav tako število ulog in skupno, skupni znesek Eh, vse čas raste v zadnjih dveh letih. Z tega vidika je vedno bolj pomembno ugotoviti, koliko sredstev naj bi dali na voljo. To je problem, kaj ti v letu 2011 smo morali prvič preložiti financiranje ukrepov iz sklada, ker nismo uspeli najti dovolj sredstev pravočasno. Strinjali se boste, da to ni v pomoč delovcem, ki so postali Eh, presežni in da potrebujemo hitre rešitve za te probleme. Te probleme moramo čim prej rešiti in najti mehanizem za to, da bo ta sklad bolj skladen tudi s cilji, ki naj bi jih zasledoval. V tem trenutku imamo več možnosti, ki eh, jih lahko oberemo. Ta sklad bi lahko postal ali pa tudi ne del Evropskega socialnega sklada, prav tako bi lahko imel svoj lasten proračun oziroma proračunsko postavko ali pa tudi ne. Komisija še ni sprejela dokončne odločitve o tem, kaj je najboljša rešitev, vendar pa nameravamo pripraviti predlog eh, do letošnjega jeseni, ker zadeva prihodno obliko tega sklada, upoštevajoč seveda najboljše interese evropskih delavcev. Zdaj pa moram reči, da se že zelo veselim tudi vaših eh, stališč. Hvala, gospod komisar. Tri dopolnilna vprašanja. Najprej gospod Beres. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Dovolite mi, da se v imenu gospoda Dardena zahvalim za vaš odgovor. Seveda podpiramo vsakršno pobudo, s pomočjo katere bi lahko pospešili postopke, ki so lahko v pomoč delavcem, žrtvam eh, odpuščanja zaradi krize. Vseeno pa bi želela izpostaviti dve težavi. Prva ta podpora, pomoč delavcem mora ostati prednostne narave. In to pomeni, da bomo pri pregledu postopkov se zauzemali za to, da ta eh, sklad za prilagoditev globalizaciji ne bi postal zgolj del kohezijske politike. Sicer eh, Pri tem imamo namreč posebne cilje, ki jih zasledujemo in zato mora ta sklad biti namenjen temu, čemu je namenjen. In hkrati je treba ta sklad povezati tudi z drugimi politikami, ki imajo učinek na to področje in to sta industrijska in konkurenčna politika. Hvala. Hvala lepa, gospod Kunti, 30 sekund. Iz tisarkestu hronu σε σχετική ερώτηση. Vprašanje, ali je Grčija vložila zahtevek za uporabo tega sklada za prilagoditev globalizacije, je bilo postavljeno na začetku leta 2011, odgovorili negativno. In sedaj sprašujem naslednje. Šest mesecev kasneje ali je moja država vložila zahtevek za aktivacijo sklada za prilagoditev globalizacije, s čimer bi lahko podprli vse tiste, ki trpijo zaradi posledic globalizacije? Če je vaš odgovor pritrdilen, ali mi lahko poveste tudi, ali je bil ta načrt potrjen in sprejet? Če pa ne, ali mi lahko odgovorite, zakaj Grčija tega zahtevka ni vložila? Gospa Harkin, hvala, predsedujoči. Imam še eno vprašanje za komisare, do katerega ne bomo prišli danes gre tudi za združitev teh dveh skladov. To ste omenili, vendar niste podali svojega mnenja. Če boste lahko podali svoje mnenje, bi to zelo cenila. Prav tako, če ne bi prišlo do združitve teh dveh skladov eh, ali ne bi prišlo tudi do eh, povečanja proračunskih sredstev za socialni sklad. Drugo vprašanje pa zadeva samo časovnico. Govorili ste o eh, komisiji in o proračunskih organih. Kaj pa, da bi spodbudili države članice, da čim dejansko podajo vlogo za sredstvo iz tega sklada, da že same Eh, razredajo sredstva za to, kajte na ta način se bomo vsaj izognili temu, da delavci ne bodo čakali, da se odobrijo sredstva iz sklada. Hvala. Mikrofon za govornika, prosim. Eh, Hvala lepa, predsedujoči, dame in gospodje. Veseli me, da sem v tej razpravi slišal tudi potrditev ciljev, ki jih zasleduje komisija v tem okviru, namreč, da naj bi. Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji vključili tudi v naslednjo finančno perspektivo kot močnejši in bolj učinkovit inštrument za podporo delavcem, ki so ostali oziroma ki bodo morali biti ostali brez zaposlitve. Mislim, da je to nekaj, kar podpira tudi dejstvo, da bo v prihodnem obdobju fiskalna konsolidacija ostala eh, prioriteta številnih držav članic in eh, seveda bo državam v veliko pomoč, če bo na voljo Eh, učinkovita in eh, hitra pomoč na ravni EU za podporo delovcem, ki nenadoma ostanejo brez zaposlitve. Kot sem že dejal, s tem v zvezi vendar ostaja še nekaj odprtih vprašanj, kot naprimer povezava med eh, skladom za globalizacijo in socialnim skladom. Ampak kot veste, se socialni sklad izvaja z skupnim sistemom upravljanja in sistem upravljanja sedanjega socialnega sklada ni skladen z cilji sklada za prilagoditev globalizaciji. Ne glede na to, kakšen bo potem dokončen format eh, tega sklada, bo mislim, da ravno vprašanje upravljanja sklada, vključnega pomena eh, z vidika dokončne ureditve. Mm. Gre torej za to, da se zagotovi poseben sklad za to področje in da se predvsem osredotočimo na hitrost izvajanja. Seveda pa tudi zdaj in verjetno bo to veljalo v prihodnosti, kar nekaj držav članic najde rešitev za financiranje programov, ki so upravičeno sredstvo iz enega ali drugega sklada in imajo na ta način nekaj manjvrskega prostora. Mislim pa vendarle, da je pomembno, da ostane sklad za prilagoditev globalizaciji na voljo vsem državam članicam v primeru, da pač pride do potrebe po hitrem odzivu na takšne nenadne zaposlitvene krize. Drugo vprašanje je bilo vezano na eh, težavo pri ugotavljanju upravičenosti do teh sredstev v okviru sedanje uredbe in tudi to je vprašanje, ki ga obravnavamo, ravno zato, da bi zagotovili višjo stopnjo jasnosti. Moram pa reči v tem trenutku, da delamo preprosto na tem, da bi podaljšali veljavnost začasne uredbe in predvsem v mislih pravila, ki smo jih uvedli kot odziv na nastalo krizo. E, namen pa je, da bi bil sklad za prilagoditev globalizaciji bolj učinkovit, ko gre za odziv na posledice krize na delavce. Hvala lepa. Zdaj pa vprašanje številka 14 gospoda Kuntisa o ureditvi kolektivnih pogodb. A se opravičujem, gospod eh, Elward, želite? Nam lahko samo poveste, koliko vprašanj boste morda lahko še uspeli uvrstiti v ta del. Ja, dejal sem, da imamo 20 minut na komisarja, predtem ste prišli, kar torej pomeni, da bomo morda prišli še do vprašanja 15 gospe Blinkevičute, bojim pa se, da vašega ne bomo eh, uspeli odgovoriti. Morda lahko dodate dopolnilno vprašanje enemu drugemu vprašanju. Torej, gospod komisar, vprašanje številka 14. Predsedujoči, dame in gospodje, komisija se strinja, da je imela grška kriza zelo visok socialni eh, strošek, zelo visoko socialno ceno za nekatere segmente. To predvsem zaradi Eh, neravnovesij zaradi vse manjše konkurenčnosti in finančnih težav. To so ravno tiste težave, ki jih s tem memorandumom rešujemo, ne pa poglabljamo. Nekateri trdijo, da zato, ker je to zajeto v memorandum, ne upoštevamo načela subsidijarnosti, ki ga določa pogodba o delovanju Evropske unije. Sam menim, da temu ni tako. Ukrepi iz memoranduma so bili dejansko pripravljeni v tesnem sodelovanju z grško vlado, prav tako je to potrdil grški parlament. To kaže na to, da spoštujemo, oziroma da ti dokumenti spoštujejo načelo subsidijarnosti. Listina o temeljnih pravicah eh, Evropske unije to tudi potrjuje. Člen 28 namreč določa, da imajo delavci v skladu z zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo pravico do pogajanja o in sklepanju, sklepanje kolektivnih pogodb v primeru interesnih konfliktov pa imajo tudi možnost eh, ukrepati vključno se stavko. Člen 51 te listine pa določa, da določbe listine veljajo za institucije, organe in agencije Evropske unije ob dolžnem spoštovanju načela subsidijarnosti in da in na države članice pa je to naslovljeno le, ko gre za izvajanje zakonodaje EU. Nimamo specifične zakonodaje EU, ki bi določila, kateri kolektivne pogodbe imajo eh, prednost pred eh, drugimi, ko se sklepajo na različnih ravneh, a prav tako ni pravil glede panožnih kolektivnih pogodb z državno intervencijo. Posledično so to vprašanja, ki so izključno v pristojnosti nacionalne zakonodaje, upoštevajoč eh, pač nacionalne obveznosti Grčije, vključno z konvencijami ILO. Predsedujoči, poslanke in poslanci, upam, da sem s tem tudi odgovoril na to vprašanje. Prav tako upam, da sem vas prepričal, da davčni fiskalni strukturni ukrepi zajeti v tem memorandumu ostajajo ključnega pomena, če naj bi Grčija eh, uspela prebroditi to krizo in upam, da sem s tem tudi odpravil pomisleke, ki jih imate nekatere glede spoštovanja načela subsidijarnosti. Hvala. Hvala, gospod eh, Kontis, dopolnilno vprašanje. 30 sekund. Efkar što, kirje projedre? Kirje Petro Pelji, pameti? Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, Žal mi je, ker mislim, da ponovno niste podali jasnega odgovora. To je skoraj isti odgovor, kot mi ga ponujate na moja pisna vprašanja. Če komisija spoštuje sistem kolektivnih pogodb v skladu z nacionalnim pravom, torej ali to pomeni, da tu prihajajo do kršitve vaših pravil na podlagi pogodbe, ko govorite, da je treba sistem kolektivnih pogodb ukiniti. In evropski sindikati ravno tako ne sprejemajo vaše interpretacije, obsodili so um, to, kar vi o tem trdite. Se pravi, kdo se zauzema za ukinitev kolektivnih pogodb? Vi sami? Um, posojilo dejalci ali kdo? Ali lahko na to odgovorite bolj natančno? Gospod Andor, mikrofon za govornika, prosim. Uh, Kar se deva ureditev določene višine plač, je to v pristojnosti držav članic. Kar pa zadeva urgentne primere, smo to reševali s politikami, ki smo jih skupno razvili eh, na ravni EU, mednarodnega sklada, reprezentantne banke in vladami držav članic. Ostaja še nekaj odprtih vprašanj, nekaj teh vprašanj nastavlja tudi pakt Euro Plus. No in v nedavnem obdobju smo imeli kar nekaj pogovorov o povezavi med socialnim dialogom in eh, gospodarskim upravljanjem, prav tako vprašanje socialnih partnerjev in pa Evropskim združenjem sindikatov. Ne pravim, da so vse vprašanja rešena in ravno to je razlog, zakaj sem tudi prevzel pobudo za organizacijo konference o plačah in določenju plač v EU in to je konferenca, ki bo potekala z vključitvijo socialnih partnerjev in drugih deležnikov v mesecu septembru, ko bomo s to razpravo nadaljevali in upam, da našli tudi prave odgovore. Hvala lepa. Zadnje vprašanje pa je vprašanje številka 15, gospe Blinkevičute. Morda bi se gospod komisar lahko omejili pri odgovoru. Eh, prav tako bi prosil, da je dopolnilno vprašanje kratko in odgovor na dopolnilno vprašanje kratko. Torej vprašanje 15, izvolite. Predsedujoči dame in gospodje, prosto gibanje delavcev je temeljno načelo delovanja Evropske unije. Skupaj z prostim gibanjem eh, blaga, storitev in kapitala je to eno od nosilnih stebrov notrnega trga, ki je prispeval k evropski integraciji v zadnjih 50 letih. Prav tako ima zelo pomembno socialno razsežnost, saj spodbuja socialno, gospodarsko in kulturno integracijo delovcev migrantov v EU, prav tako članov njihovih eh, družin v državi gostiteljici. Evropska zakonodaja z področja prostega gibanja delavcev ponuja evropskim državljanom pravice do svobodnega gibanja znotraj Evropske unije za potrebe dela, prav tako ščiti socialne pravice delavcev in njihovih družinskih članov. Kot veste, smo s 1. majem 2011 eh, obeležili pomemben dan, saj se odpravljajo omejitve, eh, kar zadeva pravico do dela delovcev iz osmerice, ki je pristopila leta 2008 in zdaj lahko svobodno delajo v vseh državah članicah. Nekatere države imajo še vedno določene prehodne ukrepe za državljane Romunije in Bolgarije. Eh, in sicer do 31. decembra 2011. Konec tega prehodnega obdobja pomeni, da bo lahko več državljanov EU izkoristilo eh, eno od temeljnih pravic Evropske unije in da bodo torej lahko svobodno delali tudi v drugih državah. To ponuja eh, velike priložnosti posameznikom, saj se lahko preselijo tja, kjer je delo, prav tako pa to spodbuja gospodarstvo. Mobilnost, svoboda gibanja za delavce je Zelo pomembno vprašanje tudi za vaš zbor in zato je komisija zadovoljna eh, z izidom poročila na lastno pobudo o promociji mobilnosti delavcev v Evropski uniji in zato prav tako tudi spremljamo z velikim zanimanjem razpravo v, Evrop v mm, premetanih odborih. Ta ukrep zakonodaje EU na področju prostega gibanja eh, delavcev pa vendar še vedno pušča vtis, da je preveč omejito. To smo izpostavili večkrat. Poročilo Monti z 9. maja 2010, nova strategija za enotni trg, namreč določa, da je svoboda gibanja delavcev nasplošno uspešna politika z čisto pravnega vidika, pa je to vendarle najmanj uporabljena od štirih temeljnih svoboščin. Zato to zahteva širši pristop z spremljen z načelom svobode gibanja. Možnost objavljanja te pravice je relevantna še posebej v primerih diskriminacije na podlagi državljanstva, saj eh, morajo imeti posamezniki ustrezen mehanizem za zagotavljanje zaščite tovrstnih pravic. Službe komisije trenutno ocenjujejo zakonodajo EU o prostem gibanju delavcev, še posebej uredbo številka 16-12 skozi eh, 8-60. Prav tako skušamo ukrepiti ukrepe za izvajanje evropske zakonodaje, ko gre za prosto gibanje eh, in sicer pripravljamo novo pobudo za leto 2012. Poročilo parlamenta o mobilnosti delavcev to prihaja v pravem času in bo vsekakor tudi prispevalo k eh, uspešnemu uveljavljanju zakonodaje na tem področju, prav tako bo to spodbudilo nadaljne ukrepe na tem področju. Hvala lepa, gospod Blinkevičute. Če boste lahko kratki in če boste, gospod Andor, lahko tudi na kratko odgovorili, bi bil zelo hvaležen, kaj te posegamo že v čas komisarja Hana. Hvala lepa, gospod komisar, za vaš odgovor. seveda prihodne leto pričakujemo nov zakonodajni predlog komisije. Zanima pa me vaše mnenje glede naslednjega. Ali naj ne bi komisija preučevala eh, tudi negativne posledice prostega gibanja delavcev? Naprimer, veliko delavcev je zapustilo svoje države, to so bili kvalificirani delavci, usposobljeni delavci, ki so zapustili svojo državo v iskanje zaposliti v drugi državi in zanima me, ali morda menite, da bi potrebovali nek sklad za plačevanje očkodnine tistim državam, ki so usposobili vse te delovce, ki so zdaj izgubile svoje kvalificirane delovce. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Ja, to dejansko je kar aktualno vprašanje. In kar nekaj razprav smo imeli okrog. Uh, 1. maja na to temo. In eh, o tem vprašanju sem govoril z delavci, z ministri za delo, prostite, Višegrajskih držav in eh, Balskih držav. In ja, govorili smo. o tem, da to lahko privede tudi določenih eh, napetosti, še posebej tam, ko to vpliva na določene poklice, kjer prosto gibanje ne vodi v krožne migracije, ampak v bolj enosmerne migracije. V takšnem primeru je seveda predvsem na vladah držav članic, da pripravijo ustrezne strategije za usposabljanje, za ustvarjanje več eh, priložnosti in to predvsem zadeva zdravstvene poklice. Kajti pomembno je, da na ta način na tem področju zagotovimo več božjih rešitev in eh, s pogovori s državami članicami bomo o tej problematiki nadaljevali. Hvala lepa, ostale vprašanja bodo odgovorjene v pisni obliki. Hvala vsem, hvala gospodu Andorju. Prehajamo na sklop vprašanj za komisarja Hanna. Prvi Hans Peter Martin, vprašanje 19, prerasporeditev sredstev regionalnega in kohezijskega sklada comisar, izvolite, beseda je vaša. Ja. Hvala lepa, gospod predsedevoči, gospod poslanec, hvala lepa za vaše vprašanje. Mislim, da je pomembno, da že na samem začetku ugotovimo, da gre za strukturne sklade, strukturne sklade za obdobje 2007 do 2013. imamo več kot 400 operativnih problemov in sredstva so že razporejena, se pravi, so že dogovorjena z regijami v državah članicah. Del procesa v začetku finančnega obdobja je, da se z državami članicami in regijami dogovorimo za programe za to obdobje in da tudi določimo, kaj naj bi dali na voljo za posamezne programe v skladu z konceptom deljenega upravljanja oziroma skupnega upravljanja. Na ta način so članice oziroma regije tiste, ki so odgovorni za izvajanje programov eh, na licu mesta, pa tako so odgovorni za spremljanje projektov, za izvedbo projektov in pa na koncu konca tudi za hm, nadzor vsaj na prvi ravni. Že na samem začetku je bilo vprašanje energetske učinkovitosti in eh, obnovljivih virov energije zastavljeno kot prioritetno tudi v regionalni politiki in eh, v teh 400 programih imamo tudi to vrstne projekte. in s regijami in članicami imamo proračun na ravni 9,2 milijardi evra za zagotavljanje vzdržne energetske politike s podarkom na obnovljivih virih in na povečanju energetske učinkovitosti. Sklep eh, parlamenta in sveta 29 pa ponuja tudi možnost, da do 4 odstotke sredstev iz sklada za regionalni razvoj namenimo tudi izboljšanju energetske učinkovitosti pri gradni stanovanj. V umestnem času je več kot polovica držav članic to že izkoristila, čeprav moram tu povedati, da je Francija tista, ki je še posebej zgledna pri izkoriščanju teh sredstev in teh možnosti. Hvala lepa, gospod Martin. Gospod komisar, dajmo se zresniti. Ne? Preberemo vprašanje. A je komisija pripravljena vsaj 10 odstotkov zneska v višini 51 milijard evrov, ki se trenutno za koleto deli do regionalnim ekozarskim skladu, prerasporediti za začetno financiranje novih električnih omrežij na področju obnovljivih virov energije? S, ste lepo povedali, ampak ne gre za to. Gre za to, da zdaj damo jasen signal, da če ja, razumemo, ja, zdaj bomo potegnili določene posledice iz tega, ja, z strategijo EU 2020 resno mislimo in če želimo ta preobrat v energetiki, potem moramo elektriko iz severne Nemčije pripeljati v Avstrijo, na primer. Pripričan sem, da imate tudi vi eh, izkušnje na tem področju. Konec konca potrebujemo povezave in moje vprašanje je, ali ste vi osebni pripravljeni eh, za to, da se dejansko zauzamete za začetno financiranje teh novih električnih povezav gospod komisar. Ja, gospod poslanec, vaše vprašanje sem natančno prebral in sem vam tudi dal zelo natančen odgovor na podlagi pač pravil, ki jih imamo na področju regionalne politike. In eh, tu gre predvsem za to, da imamo dogovore z državami članicami in teh eh, dogovorov ne more komisija enostransko spremeniti, prav tako jih ne morejo enostransko spremeniti posamezne regije. Sam osebno bi, moram reči, da se veselil, če bi sredstva, ki so danes na voljo, eh, že izkoristili in eh, tu sem kot, eh, nekakšna, kot nekakšen živi tibetanski molilni mlinček in hodim od države do države z konference na konferenco in prosim, da naj vendarle izkoristijo sredstva, ki so na voljo, da bomo v prihodnem obdobju financiranja dali še večji povdarek krepitvi uporabe obnovljivih virov, kajti to je eden od temnih stebrov strategije EU 2020 in zato vedno znova ponavljam, da bomo potrebovali večji obseg proračuna za to področje, tudi iz naslova regionalne politike in prepričan sem, da bomo v sodelovanju s kolegom Oettingerjem tudi tu zagotavljali investicije v področje infrastrukture v transevropska omrežja na področju energetike. Če pa danes regije dodatno k že razpoložljivim sredstvom želijo eh, sredstva prenameniti drugim eh, namenom, pa to zelo pogosto omogočimo. Eh, Vsega, kar imamo kar nekaj resnih pogovorov na to temo, ampak še enkrat, mi kot komisija ne moremo enostransko uh, odpraviti doseženih dogovorov. Hvala lepa. Naslednje vprašanje je vprašanje številka 20, gospe Jensen, uresničevanje ciljev pri odhodkih iz strukturnih skladov. Gospod komisar, beseda je vaša. Spoštovana gospa poslanka, pristrčna hvala za to vprašanje. Kar zadeva absorpcijsko mm, sposobnost in pa ali naj bo to merilo za delovanje v prihodnji fazi. Tu imamo ključne besedo, ki se imenuje zgornja meja. Gre namreč za pravilo, ki določa, da glede na prerasporeditev lahko državam lahko dajemo le določen znesek eh, v določenem odstotku BDP-ja za strukturne sklade oziroma za strukturne potrebe in letna dotacija ne sme pač preseči te zgornje meje. V prihodnjem obdobju bomo vsekakor premislili o tem, ali višina te zgornje meje ostaja pravilna ali morda tu potrebujemo določene spremembe in ali morda moramo tudi to absorpcijsko zmogljivost eh, bolje oblikovati, kar zdaj peto kohezijsko poročilo in pa prošinski pregled, tu bi rad spomenil to, da je potrebno bolj vzeti pod drbom gled same, samo izvajanje projektov in potrebujemo tudi sistem preverjanj in spodbud, eh, da bo lahko komisija tudi v obdobju po letu 2014 podala ustrezne predloge, kar zadeva. Kar zadeva Eh, samo stopnjo nepravilnosti in pa napak. Tu sem že večkrat eh, opozarjal na to. Približno polovica proračuna so vsega kor sredstva namenjena za večletne aktivnosti preverjanja strani računskega sodišča z vidika izvajanja proračuna. Vedno zadevajo zgolj tekoče leto in eh, iz tega potem izhajajo določene metodološke težave, metodološki izzivi, saj na regionalni eh, politiki, na ravni regionalne politike imamo tri eh, ravni reviziji, ampak že po prvi ravni eh, poseže obmest računsko sodišče in tu imamo vedno pač višjo stopnjo nepravilnosti na začetku, kot pa na koncu programskega cikla, kar smo konec koncev tudi že večkrat eh, dokazali in prikazali. No, kljub temu pa je moja predhodnica Danuta Hübner tu v okviru parlamenta pripravila eh, poseben načrt za države članice. Določeni cilji so že bili doseženi. Pomembno pa je, da v upravičenih primerjih pride do maksimalno šest mesečnih prekinitev plačil. Ta inštrument, naprimer, je bil uporabljen v predanskem letu večkrat 50 krat vse te prekinitve plačil smo potem lahko odpravili, saj so bile nepravilnosti odpravljene. Bi pa vas tudi prosil, da pri tem vprašanju vedno upoštevate, da je regionalna politika kot nekakšen snežni plug, namreč stvari moramo pač sproti preverjati, kakšna je učinkovitost, kakšni problemi se pojavljati in tudi tematika javnih naročil je vedno znova predmet razprav z državami, članicami, regijami, eh, končnimi upravičenci in eh, približno 70 odstotno prispeva ravno področje javnih naročil k nepravilnostim. In eh, s kolegom Barnjem smo zato pripravili posebno pobudo za poenostavitev tega sistema in na ta način mislim, da bomo tudi eh, zmanjšali stopnjo nepravilnosti. Skratka, na tem področju skušamo upraviti domačo nalogo in zagotoviti primeren napredek. Gospa Jensen, izvolite et øh, godt svar, som viser, at man tager de her problemer. V vašem odgovoru ste pokazali, da te stvari jemljete e, resno, da prišlo je do določenih krčitev sredstev, ker eh, zaradi e, krize države nimajo e, na voljo teh sredstev. Zanima me, ali je komisija razmislila, kaj bo to pomenilo za naslednje obdobje e, programiranja. Prav tako je to vprašanje splošnega načrtovanja, ali strukturni sklad in podpore teh skladov dejansko prinašajo, do, raz, privedejo do razvoja eh, regij, ali so vidni rezultati. Prav tako me zanima, ali ima komisija kakšne druge zamisli, kar zadeva spremljanje izvajanja oziroma doseganja teh ciljev, da torej preverimo, ali dejansko to privede do razvoja. Hvala, gospod komisar. Hvala lepa, gospa poslanka. Naš eh, jasen cilj je, da naj bi v prihodnem programskem obdobju strukturno politiko, kolikor se le da, prilagodili strategiji EU 2020 na tematski ravni. Imamo torej centralno določenje ciljev, tu imamo prioritete in te naj bi potem tako rekoč eh, prilagodili posameznim regijam in to tam izvajali. Naloga regij pa bo, da se na nek način kot eh, izjedilnega lista izberijo prioritete, še posebej, če gre za pomembne konkurenčne regije. Na nas kot komisiji pa je, da določimo potem zelo ambiciozne kvantificirane cilje, da se o njih dogovorimo z regijami in vzpostavimo pogodbo o partnerstvu in investicijah, tako da na koncu tega obdobja financiranja potem lahko natančno preverimo, ali smo skupno določene cilje dejansko tudi dosegli ali morda celo presegli, če pa ne, pa moramo imeti možnost tudi za to, da si skupaj pogledamo, kaj so bili razlogi za to, da smo zgrešili te cilje, ali so to uh, interni ali eksterni dejavniki da iz tega potem lahko potegnemo tudi ustrezne posledice za prihodnje načrtovanje za prihodno obdobje za financiranje v prihodnih eh, sklopih. To je pomembno za nadaljni razvoj regionalne politike v prihodnem obdobju financiranja. Hvala lepa, gospod komisar. Gospoda Lavije ni. Gospa Tika, vse upravičujem, ampak eh, predložili ste vprašanje ki bo zahtevalo zelo natančno odgovor. To bomo na vaš, na vaš odgovor zaključili v pisni obliki. S tem zaključujemo čas za vprašanje danes. Hvala tolmačem, hvala tudi vam, gospod komisar in tudi ostalim komisarjem.